in da bodo zadovoljni odšli naprej. Sedaj pa obrazložitev glasov v zvezi s poročili, o kateri smo glasovali do povdne. Kar veliko jih je bilo, zato bom pozorno gledal na čas. Govorniki imajo na voljo samo eno minuto. Najprej o poročilu Busodil, gospod Ruda, eno minuto natančno. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede prenove uredbe o Frontexu, lahko rečem, da se vsi zavedamo, da je to zelo pomembna zadeva naše zunanje meje, so pod naraščajočim pritiskom in eh, zavedamo se, da je bil ta pritisk še nekoliko močnejši preteklo pomlad. Evropska unija ima skupne meje. In zaradi tega smo liberalni stranki na Danskem v predvoljeni kampanji pred dvema letoma podarjali pomen te, teh meja in njihove začite in veseli smo, da bo do tega v prihodnje prišlo. Ne samo zaradi tega, ker je to ena od obljub iz naše predvoljene kampanje, ampak zaradi tega, ker so zunanje meje pomembne tudi kot okvir naše skupnosti. Torej ne gre samo za praktične vidike, temveč tudi za simbolične. Gospoditola, je gospoditola prisoten? Če ne, gremo naprej, gospod Borgezijo. Tudi njega ni. No, potem pa gospod Fidanca. Je gospod Fidanca tu? Gospod Mastela pa je tukaj. Izvolite, prosim. Eden od prepogojev za skupno območje so vode, pravice. V Evropi je tudi šengensko območje in skupne zunanje meje. Gre za to, da imamo skupne interese, vendar moramo imeti tudi skupen koordiniran pristop. Zaradi tega je neizogibno potrebno, da imamo skupna pravila za zunanje meje, skupno delitev stroškov, virov, skupen nadzor in to mora temeljiti na solidarnosti med državami članicami, še zlasti z ozirom na sosedne države, ki imajo opraviti z večjimi pritiski. Italija je primer take države na zunanjih mejah in vsi se zavedamo, kaj se dogajalo v bližnji preteklosti, zato pozdravljamo vsa ta prizadevanja v zvezi s Frontexom. Gremo naprej. Gospod Rodi ima besedo pri poročilu Hidalga. Pri tem poročilu na lastno pobudo govorimo o zeleni knjigi Zato sem vesel, da smo končno poslali zelo jasen signal o tem, da potrebujemo preglednost in jasnost v pregledovanju poslovanja podjetij, ker je to pomembno tudi za boljše dostopanje do financ. Zaradi tega upam, da bo tudi komisija storila svoje, da bomo lahko izboljšali delo revizorjev po vsej Evropski uniji. Gospa Meginis, hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede vloge revizijske politike ima Irska tudi nekaj izkušenj, vendar je to lahko tudi negativen vpliv, ki pripelje do propada bank in posledično do milijonskih izgub. Zato je treba govoriti tudi o odgovornosti revizorjev eh, za vse posledice, ki jih imajo lahko njihove ugotovitve in način, kako so podane. Še zlasti, če se spomnimo na ugotovitve iz obdobja 2004 do 2007. Zelo natančno treba pogledati tudi delo revizorjev, spremeniti pogoje in eh, komisar je že včeraj govoril o tem, kakšno je njegove mnenje o delovanju revizorjev. Gospa Hana, gospod Hana, eno minuto definicija razumnosti je ponavljati ista dejanja v upanju na boljši izid. In vendarle mislim, da ni koristno, če to počnemo v smislu, če si neprestano nudimo iste elektrošoke, ne da bi se zavedali, kakšne so posledice. Podobno se obnašamo včasih v Evropi, v primeru skupne eh, valute. Nekateri niso obogali pravil in kaj je posledica, dali smo jim še dodatna posojila in pomoč. In eh, ne vem, ali je to smiselno in eh, kako lahko zatiramo lastne države, zato da bi podpirali Evropo, ki vedno več daje lačnim ustom tistih, ki ne izpolnjujejo obljub če ne bomo spremenili takega odnosa, bomo prispevali k še večjemu razvoju avtokracije, ne le v Evropi, temveč tudi drugod. Right. Mr. Kelly, one minute. Gospod Kelly, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa gospod predsedujoči. Naslov tega predloga morda daje misliti, da je kriza pri koncu, vendar žal v tem trenutku mislim, da smo še na začetku krize, bliže začetku kot koncu. Seveda si vsi želimo, da bi se čim prej končala, vendar se moramo najprej nekaj naučiti iz vsega tega, še zlasti v zvezi s kakovostno revizijo, lahko se samo strinjam s predgovornico, ki je že opozorila na to. Prav tako bi pozdravil govor polskega predsednika, pripričan sem, da potrebujemo več pozitivnega pristopa in kot je tudi sam rekel, ne gre samo za to, da na hitro rešujemo krizo, temveč moramo zagotoviti trajnostno stabilnost in zato smo tukaj, da nekaj storimo v tej luči, da premagamo to krizo enkrat za vsele. Hvala lepa. V zvezi s poročilom Bauer, gospod Rodi. Hvala lepa. Torej, ženske, ki se približujejo upokojitveni starosti, ugotovljeno je, da so izpostavljene večjemu tveganju revščine, eh, imajo nižje pokojnine, imele so ponavadi slabša delovna mesta in tako naprej, vendar tudi živijo dlje. To pa pomeni, da so v vedno večjem eh, tveganem položaju, Vendar kaj hočemo pravzaprav storiti v zvezi s tem na Evro, ravni Evropske unije? Res ne vem, zakaj se v to sploh utikamo. Ali naj bo odziv posebni ukrepi za starejše ženske? Mislim, da je dovolj, da imamo enake pogoje na trgu dela tako da bodo vsi imeli enako možnost dostopanja do delovnih mest, s tem tudi enake pokojnine, enake priložnosti, enako plačo. Gre torej za vprašanje enakih možnosti. Hvala za vaše besede. Gospa Maginis. Hvala lepa, to poročilo je zelo jasno, ker jasno govori o stanju žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti vendar morda nekoliko tudi preveč posplošuje zadevo in tudi ne bo prišla pred oči javnosti. Zato sem vesela, da je prihodnje leto, leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami, ker gre za široko temo, ki je zelo problematična tudi za mlajše ženske in moške, ker bomo potrebovali nekoga, ki bo skrbel za nas in tudi za njih, ko bodo starejši. In ravno zaradi tega, če že to poročilo uspe razsvetliti zadeve, mislim, da bo zelo koristno. Seveda, hitrih rešitev ni in družba se mora zelo hitro zamisliti o zadevah in se pogovoriti o tem, v kakšni družbi si želimo odraščati in kakšna je družba, ki nam bo jamčila upravičenja, do katerih vsi mislimo, da smo upravičeni. To poročilo je morda le prvi korak v tej smeri. Hvala lepa, gospod Pirilo, ena minuta. Najlepša hvala. Veseli me, da se parlament ukvarja s stanjem žensk, ki se približujejo v pokojitveni starosti. To je seveda pomembno, saj ženske igrajo pomembno vlogo v politiki Evropske unije. Zdano dejstvo je, da ženske živijo dlje kot moški in to je končno prvi korak držav članic, da ugotovijo, kakšno je dejansko stanje. Da bomo lahko zadeve bolje uredili, tudi ugotovili, kdo je potreben pomoči, kako urediti boljše pogoje za poslovanje. Glede samega pokojninskega sistema, pa naj ponovim to, kar sem rekel že komisiji. Treba bo uvesti oblike zaščite v zvezi z velikimi razlikami, ki obstajajo med prispevnimi stopnjami žensk in moških, tudi med razlikami, ki izhajajo iz tega, da morajo ženske zaradi nosečnosti in skrbi za otroke večkrat prekr, prekiniti poklicno pot. Gospa Hakin, hvala predsedujoči. Moram reči, da sem bila zelo presenečena, ko sem ugotovila, da je v skupini od 50 do 59, kamor sodim tudi sama, eh, odstotek žensk 67 in več odstotkov. To namreč pomeni, da so ženske bliže revščini kot moški in sicer bistveno bliže, kar pomeni, da bodo v starejših letih še bolj izpostavljene revščini. Veliko krat ženske prekinejo poklicno pot zato, da skrbijo za druge in rada bi živela v družbi, ki bi razumela to, da ko ženska prekine zaposlitev zato, da pomaga tistim, ki so pomoči potrebni v domačem krogu, da je s tem bolj izpostavljena revščini na stara leta. Če bi bile zadeve tako preproste, kot je prej rekel kolega poslanec, da bi imeli vsi enake možnosti, potem o tem sploh ne bi razpravljali. Sedaj pa poročilo Makarti. Gospod Rodi. Leta 2008 smo sprejeli direktivo o medijaciji v civilnih sporih in to je sedaj ugrajeno v nacionalne zakonodaje pozitivne rezultate direktive o medijacijah pa vidimo že v številnih državah članicah. To je postala resnična alternativa sodnim sporom. Vendar moramo medijacijo bolje spoznati. Zato pozivam komisijo, da razišče prakso v zvezi z medijacijami v državah članicah in s tem tudi predlaga ustrezne ukrepe za boljše poznavanje in uporabo medijacije. Hvala lepa. Sedaj smo pri poročilu Reimers in prva je gospa Dodds. Hvala lepa. Iz mojih izkušenj iz Severne Irske izhaja, da je prostovoljna modulacija zelo koristna za eh, vse v kmetijstvu. Kmetje lahko po svoji presoji razpolagajo s temi sredstvi in na Severnem Irskem se je to izkazalo za koristno. Vzpostavitev take scheme pa včasih pomeni, da so nekateri kmetje v neenakopravnem položaju položaju in z nekaterimi se ravna tako, kot da prostovoljna modulacija ne bi obstajala. Rada bi opozorila na pozitivno možno vlogo modulacije glede na skupno kmetijsko eh, politiko bi morali poskrbeti, da so kmetijske politike poštene do vseh kmetov enakopravni. Gospod Hanem. Danes smo začeli s preklicem odvečnih direktiv in zato se eh, sprašujem, kaj še vse bi lahko preklicali in razveljavili. Morda bi lahko začeli kar skupno kmetijsko politiko in to poročilo tudi kaže na nekaj takega. Če pogledamo samo skupno politiko v ribištvu na temelju Maksove teorije enakega dostopanja do proizvodnih sredstev in tako naprej, potem poenotenje delovnih ur delovnega časa in tako naprej. In eh, to vse kaže na to, da bi Evropo pravzaprav lahko vodilo 27 neodvisnih tehnokracij. Kar ozrite se na okolje in boste videli ta anakronistični pristop zadeva, govorimo o nekem državnem načrtovanju na podlagi nekih predvidevanj. Če bi ljudje res delovali tako, kot govorimo, potem bi bili vsi bogati. Vendar je dejstvo, da je ta projekt propadel, ker so ga prevzeli v roke tehnokrati. Gremo na poročilo Žado. Gospod Susta je prvi na vrsti. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, vsaka pobuda, ki govori o tem, da je treba izboljšati gospodarsko stanje sredi krize, vsako tako pobudo je treba poudariti in pozdraviti iz nas srca, če naj zvečamo konkurenčnost naših podjetij na globalnem trgu je to res treba sprejeti z odprtimi rokami. Čestitam gospodu Žadoju za njegovo poročilo, ker gre za podporo nadaljnim naložbam in predvsem za podporo malim in srednjim podjetjem. Mislim, da je del tega nesporazuma v zvezi z OECD-em Del nesporazumov z drugimi partnerji po vsem svetu moramo jim znati pokazati, da imamo določene pogoje za solidno poslovanje, da nismo utrpeli tako velike škode v vseh sektorjih in da znamo poskrbeti za svoje gospodarstvo. Hvala. Gospod Antonioci. Približno polovica industrijskih projektov povezanih na, z visokimi emisijami CO2 ja v državah v razvoju, pravzaprav prejema podporo, čeprav povzročajo tveganje za okolje in tudi za razvoj družb v teh državah. Vprašati se moramo na podlagi česa se odločamo za te zadeve. Nimamo vsebnih informacij, nimamo pravilo razpolaganju z njimi. Včasih smo kontradiktorni sami do sebe, delamo v nasprotju z našimi okoljevarstvenimi politikami, treba si je pošteno pogledati obseg tega pojava in oceniti vsa tveganja. To je prvi korak v pravi smeri, tako da upam, da bomo lahko zagotovili tudi to, da bo finančna podpora usmerjena tja, kamor je treba. Hvala lepa, gospod Henan. Gospod predsedujoči, predstavljajte si, da neko podjetje, ki deluje na podlagi plačevanja svojih najboljših eh, eh, strank, takšen bi bil zelo uspešen. Ampak, eh, ko razmišljamo na kontinentalni eh, ravni, pa to ne dela, kolegi. V 70-ih letih je Zahodna Evropa predstavljata 36 odstotkov eh, svetovnega BDP in 25 eh, odstotkov bo leta 2020. Kaj eh, moramo narediti za rast gospodarstva? Gunter Verheugen je govoril o stroških spoštovanja EU zakonodaje in ugotovil, da to, ti znašajo 600 milijonov evrov na leto, ampak Eh, po, števil, po, po istih številkah oziroma na isti podlagi so potem prišli do 120 eh, milijonov. In eh, potem lahko sklepamo, da eh, je spoštovanje te zakonodaje eh, dražje kot pa koristi. Najboljša stvar, ki jo vlade lahko naredijo, je ta, da se omaknejo s poti eh, podjetnikom. Eh, biti gofer poročilo. Gospod Bernard. Ikke mindst de sjældne jordarter er en uh, stor udfordring for vores økonomi. Eh, ta uh, vprašanja so velik izziv za naše gospodarstva, kar zadeva uh, same sorovine že po sebi. Pres Vendar pa so uh, problemi uh, skladišča, ki so posod po uh, uh, svetu in posod po svetu niso spoštovala ista uh, pravila. Protekcionistične tendence predstavljajo precejšno uviro. Poskušali smo že uh, z različnimi ukrepi, vendar se niso obneslo. Preko STO in eh, bilateralno bi morali zagotoviti, da te tretje države sprejmejo eh, transparentne politike dostopa, te eh, politike morajo biti enake in trgi bi morali biti tisti, ki bi odločali. To bi bila dosti boljša rešitev, kot pa mehanizem, o katerem govorimo danes. Gospod De Angelis, prosim. Hvala lepa.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 ključ, ki ni povezal z notranjimi proizvodnimi zmožnostmi, ampak bi morali upoštevati druge vidike, kot so človekove pravice, standardi dela in pa socialna odgovornost podjetij. Mislim, da bi se v zvezi s tem morali dogovoriti. Evropa je bistvenega pomena za inovacije. In eh, inovacije so bistvenega pomena za Evropsko unijo. Sedaj moramo najti eh, pot preko te eh, zmede, ki stoji na poti inovacijam in zagotoviti moramo, da bodo sporazumi z tretjimi državami, dobaviteljicami spoštovani. Ravno tako moramo upoštevati proračunske vedike inovacijske politike, to je zelo pomemben sektor za razvoj in za zaposlovanje. Hvala lepa, gospod Bile. Hvala lepa polityką surowcową jest jed... Najlepsza chwala. Nasza polityka za e, e, upravljanje s sorovinami je ključnega pomena za konkurenčnost. To je izziv, ki zahteva e, skladne in odločne politike. Svoje ukrepe bi morali vključiti v vsa, eh, vse druge dejavnosti, ki so povezane z eh, ekstrakcijo sorovin. Ravno eh, tako to velja za recikliranje in ponovno uporabo. Pogoji morajo biti transparentni in enaki za nove rudnike. Od tega je odvisna prihodnost evropskega gospodarstva. Ta prihodnost je odvisna namreč od dostopa do surovin in zato moramo oblikovati inovativno strategijo, ki bo to omogočila. In ki bo omogočila varno oskrbo. Eh, raziskave so pomembne tudi. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice, kolegi, eh, glasoval sem za to poročilo, ker mislim, da gre v pravo smer. To, kar pogrešam pri tem poročilu, pa je naslednje. Eh, komaj da smo določili eh, to poročilo. Eh, mi kot Evropski parlament bi želeli to malo bolj kontrolirati. To je velik deficit. Mislim, da to velja za vse politike in dejansko bi bili hvaležni, če bi mi kot Evropski parlament v naslednjih mesecih razmišljali o tem, ne samo kako postavljati zahteve do komisije, ampak da bi imeli tudi kontrolo izvajanja. Eh, kaj želimo, da Evropska komisija stori, kako potem dejansko kontroliramo, eh, kaj je komisija storila. V tem poročilu tega žal nismo storili, mislim, da bi morali to v prihodnje bolje upoštevati. Hvala lepa, gospod Antonioci. Gospod predsednik, zelo sem vesel poročila. Uh, Kolega Bitikofarjev, Evropska unija potrebuje močno industrijsko bazo za nadaljno rast gospodarstva. To bo pa nemogoče brez ustreznega zagotavljanja sorovin. Ker izgleda, da ne obstaja skupni pristop na mednarodni ravni, smo zaradi tega kaznovani. Kako bomo oblikovali svoje lasne in branili svoje lasne interese proti državam, kot je Kitajska, naprimer, če ne bomo imeli prave evropske strategije? pričakovati je krizo eh, na področju eh, dobave z sorovinami in potrebujemo tudi eh, evropsko strategijo, zato da se lahko s tem soočimo. Gospa Morkonjajte. Gospod predsedujoči, ko se pogovarjamo o strategiji, o sorovinah za Evropo, bi se morali obrniti pravi, sami k sebi. Vsi vemo, da so eh, najbolj dostopne surovine odpadki. In zato bi morali več narediti za ustrezno ravnanje se surovinami. Večina držav eh, odpadke samo odlaga. Eh, to velja predvsem za bivše planske eh, ekonomije. Te države ne vidijo, da je recikliranje zelo velik potencial. Če se bomo eh, Eh, osredotočili na odpadke kot na vir sorovin, bomo lahko zagotovili tudi eh, koristi za gospodarstvo. In želimo, da komisija sprejme eh, stališče. Gospa McGinnis, hvala lepa. To je koristno poročilo. Gospodarsko potrebuje sorovine, ampak nismo govorili v tem poročilu o zemlji oziroma o zemliščih ta zemlja ni pomembna samo za uh, hrano, za, vendar eh, tudi za uh, okolje. Vemo, kaj se dogaja v državah v razvojih. Velike eh, podjetja, bogataši odkopujejo zemljo, eh, in neodgovorno ravnajo z njo. Zato so vprašanja razpoložljivosti in uporabljivosti eh, zemlje bistvenega pomena za EU, pa tudi za žele v razvoju in to je treba upoštevati tudi pri eh, politiki eh, razvojne pomoči. Kajti veliko krat se skrivajo v zemlji tudi sorovine, ki jih potrebujemo in nadzor nad zemljo in zemljišči bo vedno pomembnejši. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Brilo. E, Hvala lepa, gospod predsedujoči. E Na globalnem trgu, eh, kjer smo priča veliki spremenljivosti cen in eh, pomankanju financiranja, lahko priporočam le oblikovanje evropske strategije za surovine. Torej, to je edina rešitev. Današnje glasovanje je pokazalo, da je potrebna večja preglednost na finančnih trgih, zlasti, ko gre za nakupe surovin. Istočasno pa moramo budno spremljati tudi eh, ponudnike eh, in dobavitelje surovin za majhna podjetja, kajti le na ta način bo mogoče spodbuditi konkurenčnost. Poleg tega je pomembno povdariti tudi obveznosti spoštovanja trgovinskih sporazumov, ki jih imamo z neevropskimi državami. Vključiti moramo take klauzule, ki bodo spodbujale in zagotavljale spoštovanje človekovih pravic in eh, socialno odgovornost podjetij. Gospod Murphy, glasoval sem proti temu poročilu, zato ker je ta Eh, strategija v interesu velikih podjetij. Ti želijo imeti dostop do sorovin ne glede na stroške in ne glede na pogubne posledice, ki jih uničenja eh, zemlič lahko imajo za lokalne skupnosti. Sam se vidim v Pakistanu, kakšen je učink asirol metala, recimo kako izkorišča delovce, kako ne spoštuje njihovih osnovnih pravic. Eh, poziv za diplomacijo o sorovinah je v bistvu poziv, da se zagotovi dostop do sorovin tem velikim korporacijam. Vloga teh velikih podjetij je nekaj, kar bi morali upoštevati. Predvsej eh, poslancev je podprlo ta agresivni. Eh, ta, to agresivno poročilo, ampak v bistvu predstavlja interese eh, korporacij. Eh, surovine bi eh, morale biti biti v demokratični javni lasti, ne pa v lasti korporacijah, le tako bi lahko dvignili življenski eh, standard za vse. Sedaj pa por, eh, poročilo. Eh, Solo eh, per sostenere. Por, eh, Jotova, eh, gospod Milan. Relazione, poiché è una relazione che ha. Eh, kar... Hvala lepa. Gre za poročilo, o katerem smo danes glasovali, poročilo, ki predlaga to, kar smo že imeli za druga morja, tudi za Črno morje, gre za podporo ribištvo, pri kateri imamo šest sosednih držav, ki mejijo na Črno morje. Podobno situacijo imamo pri Jadranu, kjer prav tako veljajo različna pravila različne dežele za države Evropske unije in tretje države. Drugi razlog pa je v tem, da gre za nekaj novega, da tukaj izpostavljamo Evropsko barno stražo neke vrste ki bi jo lahko uporabili tudi zato, da bomo resnično zaščitili morje, ribiče in potrošnike. Hvala lepa. Poročilo Ford, eh, gospod Rode, izvolite. Water Horizon je bila velika katastrofa. E Mislim, da je zelo dobro, da Evropska unija ponovno preučuje zakonodajo na tem področju. Sprejeli smo kar precej standardov na ravni EU, ampak obstajajo še določene praznine, ki jih moramo zapolniti. Evropska unija ima na tem področju odgovornost in mora eh, se vzpostaviti sodelovanje v zvezi z vprašanjem Črnega morja, stvari eh, morajo biti jasne. Vedno mora plačati on osnaževalec, ne glede na to, eh, kdo je postavil eh, instalacije. Hvala lepa. Gospod Morko, najte mi kolenje. Ljudje vedno več črpajo nafte in plina, zaloge pa se zmanjšujejo. Zaradi tega se lotevamo zdaj morskih zalog, pri čemer je tukaj črpanje dražje in nevarnejše. Katastrofa v Mehiškem zalivu je pokazala, kako velika previdnost je potrebna pri to vrstnem črpanju. Poročilo Evropskega parlamenta, ki je poostrilo pravila za tiste, ki črpajo nafto, prihaja v pravem času. Tudi sama sem vložila predloge sprememb, naj pozorim na različne vidike. Onesnaževanje ne pozna meja. Zaradi tega je treba enako stroge predpise uveljaviti tudi za tretje države, tudi sosedne države Evropske unije, kot tudi za podjetja, ki so registrirana v teh podjetjih s tretjimi državami. Smo se dogovorili za očkodnine v primeru nesreč na njihovem območju. E, kot drugo, tvega ni povezano samo z pridobivanjem nafte in plina, ampak tudi pri transportu in iskanju tovrstnih zalog. Hvala lepa, gospod Pirillo, izvolite. Sì, grazie Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, dragi kolegi, danes smo naredili korak naprej v izboljšanje varnosti in nadzora pri pridobivanju na, na odprtem morju. Eh, zato, da bi se izognili nesrečam, kot se je zgodila leta 2010 na platformi v Mehiškem zalivu. Veliko je bilo smrtnih žrtev, pa tudi onesnažene je bilo ogromno. Pozitivno ocenjujem eh, predlog za koordinacijo, da ustvarimo koordinacijo za primer nesreč, da pa nimamo neko eh, čestregionalno organizacijo. Pozdravljam tudi okrepitev kontrolnih eh, mehanizmov, tako da bomo uveljavili skupne standarde za Evropsko unijo na tem področju. Teleforum, ki se bo povezoval z organizacijami za nadzor, to se mi zdi nekaj, kar je dobro za prihodnost. Gospod Bilan, lepa predsedujoči, katastrofa v Mihiškem zalivu je pokazala, da resnično moramo delati na varnosti pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju. Tukaj imamo tudi celo vrsto evropskih projektov, ki se odvijajo na odprtem eh, morju. In to vodi vedno znova v nesreče. Zato potrebujemo ustrezen pravni okvir, ki bo to uredil in urediti enakopravne pogoje za vse. Treba je ukrepiti varnostne standarde, poskrbeti za varstvo okolja in povečati zaupanje javnosti v to vrstne projekte. Potrebujemo evropski dogovor za okrepitev mednarodnih predpisov na tem področju. Potrebujemo tudi okrepljeno sodelovanje med sosednjimi državami, ki se ukvarjajo s pridobivanjem nafte in plina na odprtem morju. Na tem je treba delati v okviru sosedske politike, tudi za Norveško, Združenimi državami Amerike, kot tudi Rusijo. To je tudi v gospodarskem interesu vseh nas, zato podpiram to poročilo. Hvala lepa, gospod Bartoloci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nesreča v Mehiškem zalivu pred enim letom je Evropsko komisijo pripravila do tega, da razmisli o predpisih na tem področju na področju pridobivanja nafte in plina na odprtem morju. Evropski parlament je s svojim poročilom pokazal svoje stališče do te problematike z besedilom, ki zajema tehnične, finančne zmogljivosti za tiste, ki izvajajo to vrstne projekte. Pod vodstvom Evropske unije je treba izvajati ustrezan nadzor, kar je potrebno nujno potrebno. Ukrepe, ki jih bo razvila Evropska komisija, se morajo osredotočiti na mednarodno koordinacijo, to je realistični pristop, s katerim bomo povezali vso znanje, ki je na tem področju, ko govorimo o tehnologiji, postopkih in tudi vzpostavitvi novih eh, organov. Tukaj moramo biti zelo previdni, da ne bomo povečevali administrativnega bremena, ustvarjali novih administrativnih struktur. Upravitelji, upravljavci morajo prevzeti več eh, odgovornosti, imeti pa moramo ustrezne mehanizme za medsebojno komunikacijo in informiranje. Potrebna je tudi okrepitev vloge pristojnosti Evropske agencije za varnost na morju. Zato se mi zdi, da je to, kar smo dosegli, zelo dobro, tako da smo podprli to besedilo. Hvala lepa. Zdaj pa poročilo Jana Kodakis. Gospod Mastela je prvi. nujno potrebno je ugotoviti da so ženske zelo pomembne na delovnih mestih zato potrebujejo posebno podporo s konkretnimi instrumenti ki jim bodo omogočili da se lahko deležujejo na trgu dela in da bodo lahko dobro delovale na svojih delovnih mestih. Prepričiti moramo tudi diskriminacijo med spoloma. To poročilo smo podprli zaradi tega, ker se tukaj priznava tudi ustrezna vloga malih in srednjih podjetij, ki se soočajo z različnimi problemi. Ženske eh, lahko kot podjetnice tudi prispevajo k eh, gospodarskemu razvoju Evropske unije. Posamezne države so že sprejele svoje ukrepe za spodbujanje žensk eh, in njihove vloge v organih odločanja. Ti predpisi so različni od države do države, tudi kulturne razlike tukaj igrajo svojo vlogo, kar prav tako vpliva na vodenje podjetij. Hvala lepa, gospod Rode. Ja, Najlepša hvala. Vem, da je eh, težko ne se strinjati z eh, osnovnimi idejami tega poročila. Eh, res je, da že da žensk ni veliko med eh, vodilnimi v podjetjih, ampak je res tudi to, da so zelo, eh, da so eh, zelo talentirane, saj znajo uskladiti profesionalno in osebno življenje in družino. Parlament mora pri tem pomagati. To velja zlasti za tiste primere, ko so ženske direktorice podjetij. Ne smemo preveč hiteli, ampak hiteti, ampak moramo najprej ustvariti dobre okvirne pogoje za vse tiste, ki si želijo eh, postati podjetniki, pa naj bodo to moški ali ženske. Hvala lepa, gospod Dodds. Je ni, gospod McGuinness? I'm still here, President. Thank you for... Jaz sem pa še vedno tukaj, hvala, da ste me pozvali k besedi. Naj izkoristim to priložnost, da povem naslednje, ko se osredotočamo na ženske v podjetništvo, se moramo osredotočiti na problem pomanjkanja kreditov na Irske imamo eh, ponudbe, ki kažejo, da imamo problem z ponudbo eh, kreditov, hkrati pa problem tudi pri podjetjih, ki se bojijo prevzeti nova finančna bremena. Zato moramo bolj poglobljeno analizirati, kaj se dogaja, ko ljudje oziroma podjetja iščejo kredite. Se jih ne zavrnejo nujno, ampak proces traja tako dolgo, veliko je zamud, zelo veliko je birokracije v teh postopkih, eh, ko se nekdo podeguje za kredit, da uh, marsikdo se sploh ne ukvarja z to vrstnimi porošnjami. In tudi, če nimamo tukaj uradne zavrnitve kredita, komplicirani postopki v bankah povzročajo, da podjetja sploh ne zaprosijo kredito. In če nimamo kreditov, potem ne more biti podjetniki ne ženske, ne moški. Hvala lepa, gospod Hakin. Priporočilo v tem poročilu. So v smeri spodbujanja ženskega podjetništva, to bi bilo dobro tako za ženske, kot tudi za naše gospodarstva. Številke nam kažejo, da je ena od deset žen samo podjetnica v primerjavi z moškimi, kjer je razmerje ena proti štiri. Naj upozorim na socialno varnost, kar je velik problem v moji državi, kot tudi v drugih državah, če se zavedam. Če ste podjetnik in eh, se ukvarjate za gospodarstvo, nimate nobenih pravic do socialnih eh, eh, storitev kot drugače, če si vreden delovnem razmerju. In zato sploh eh, ni za ne čudi, da ženske ne odpirajo podjetij. Treba se namreč ukvarjati tudi s temi zadevami. Naj omenim tudi napredek pri mikrofinanciranju, kar je prav tako omenjeno v tem poročilu. Tukaj gre za mikrokredite do 25 tisoč evrov za mala in srednja podjetja in tiste, ki drugače ne dobivajo kredite od bank. Naša država se ni odločila za dostop do tega instrumenta, zato bi pozvala Irsko, kot tudi vse druge države članice, da izkoristijo ta sklad za spodbujanje malih in srednjih podjetij, tista, ki se odpirajo in tista, ki se želijo ohraniti. Hvala lepa, gospod Kevi. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Najprej naj izrazim tudi to, da se veselim, da imamo obisk iz Kanade. Zdaj pa k poročilo, če si pogledamo banke in podjetja, ki se, so se znašla v krizi, če si pogledamo, koliko žensk je bilo na vodilnih eh, položajih v teh podjetjih, eh, lahko ugotovimo, da jih je samo nekaj, če je sploh katera. Nimamo fizičnih, eh, psihičnih razlogov, zakaj ženske ne bi bile bolj okrepljeno zastopane v podjetništvo razlogi so kje drugje eh, lahko takšni. Kar pomeni, da je treba spodbujati to vrstno podjetništvo pri ženskah. Če, Lehman, če bi bila Lehman Brothers, Lehman Sisters, ne bi bili danes v tej situaciji, kar pomeni, da imamo sredstva na voljo, ženske, kam moramo samo omogočiti, da sodelujejo v podjetništvu in eh, prispevajo pri izgradnji malih in srednjih podjetij. Hvala lepa. In končno gospa Klas. Mikro. E, ne zaradi zadeve, ampak zato, ker sem za to, da so stvari tudi pravno podprte. Mala in srednja podjetja praviloma nimajo pravnih svetov, prav tako tudi nimajo e, držav e, kot imetnic deležev sem za uravnoteženo razmerje eh, v gremijih, vendar pa morajo ti gremiji dejansko obstajati. Pozdravljam poročilo kot celoto. Samostojnost žensk ni samo rešitev eh, v sili, ampak je to eh, kratko malo sestavni del gospodarstva. To je pomemben dejavnik in ženske potrebujejo posebno podporo, zlasti ko gre za vstop v podjetje. Eh, ženske delujejo drugače, hodijo z malimi koraki in želijo imeti vedno pregledno financiranje. In dejansko je problem, če se nekdo želi osamosvojiti um, težko je na začetku z eh, socialnim zavarovanjem. Zato potrebujemo možnost phasing ina, skratka eh, postopnega vključevanja v lastno socialno zaščito. To bi bil krav gotovo zelo koristen korak, ko gre za začetek samostojne poslovne poti žensk. Hvala. Hvala lepa. Preden zaključim s to sejo, naj povem, da imamo skupino mladih ljudi, ki so se nam pravkar pridružili in so zdaj na galeriji. Obžalujem, da se je jutranja seja zaključila nekoliko prezgodaj, kajti eh, pričakovali smo dolgo glasovanje, ampak nekaj je bilo poslano nazaj na odbor, zato smo eh, tokrat nekoliko hitri, kar obžalujem. Nekateri ste prišli od zelo daleč na obisk v Evropski parlament, vsi ste zelo dobrodošli tukaj in uh, obžalujem, da ne morete več spremljati tukaj seje, ker bo zaključeno. Hvala lepa. S tem zaključujem to sejo. Nadaljujemo ob treh.